Torej, začela bom eh, najprej v Nemščini sporočili in sicer pristojne španske eh, oblasti so me obvestile, da je izvoljen eh, gospod Calvet Šambon 20. novembra 2014, on stopa na mesto gospoda Sosa Wagnerja. Pristojne bolgarske oblasti so me obvestile o izvolitvi gospoda Andreja Novakova z učinkom 24. novembra 2014. Gospod Novakov bo stopil na mesto gospoda Dončeva. Parlament. Eh, eh, vzemlje na znanje izvolitev gospoda Kalveta Šambona in Novakova ob eh, navedenih datumih v, na znanje v skladu z aktom o volitvah v Evropski parlament na splošnih volitvah in v skladu z uredbo. Pozdravljam nove kolege in spominjam, da v skladu s tretjim odsta, členom, drugim odstavkom poslovnika lahko sodelujeta s polnimi pooblastili eh, na sejah parlamenta in organov, dokler pa če mandat ne bo preverjen oziroma dokler se ne odloči o morebitnem eh, ugovoru. In pod pogojem seveda, da sta predhodno pisno izjavila, da ne izvajata nobene eh, funkcije, ki nasprotuje eh, Eh, izvajanju funkcije poslanca v Evropskem parlamentu. Imam še eh, eno sporočilo v skladu z sedmim členom eh, kodeksa o obnašanju. Sem 25. novembra 2014 odločila, da bo Jean-Marie Cavada član ustreznega odbora. On